Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Gospodje in gospodje, takole, nadaljuje, eh, začenjamo z glasovanjem. Najprej gre za strategijo EU za Jadransko-Jonsko regijo in otoke, ki so povezani s to regijo. pripravljavka mnenja je gospod Dubravka Šujca. Imate kakšno pripombo? Prosim. Hvala vam lepo. Hvala lepa. Mislim, da smo opravili dobro, to je zelo pomembno poročilo. Gre za Jadransko-Jonsko regijo, ki ima 70 milijonov prebivalcev, 8 držav, 4 države so samo članice Evropske unije, 4 pa niso, zelo pomembno je, da se ta regija in da tudi tiste države, ki so kandidatke, se poskušajo držati pravil, ki jih navajamo. Poznamo okoliščine in sem tudi poročevalka odboru Envi. Jutri v 10.30 bomo glasovali o mnenju tudi v odboru Envi in upamo, da bo to dober prispevek k našemu celotnemu poročilu. Naj se zahvalim svojim kolegom, ki so pomagali pri predlogih sprememb, da bo to mnenje resnično dobro. Hvala lepa. Vsem dank, vi begimite abstimung. Hvala lepa. Zdaj pa začenjamo z glasovanjem. Predlog smemba ena za, proti, vzdržani zavrnjeno. Dve za, proti, vzdržani zavrnjeno. Tri za, proti, vzdržani sprejeto. Štiri za, proti, preverjamo. Konec glasovanja. 30 za, 31 proti. Z veliko večino zavrnjeno, pravi gospod predsednik in se smeji. Gospod Fleckenstein, vi ste prevagali. 5 za, proti. Vzdržani sprejeto. 6 za, proti. Vzdržani zavrnjeno. 7 za, proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromis 1 za proti vzdržani sprejeto. 15 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 28 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto, potem pa predlog spremembe 44 za, proti vzdržani zavrnjeno, 45 za, proti vzdržani sprejeto, 47 za, proti vzdržani zavrnjeno. In sedaj še elektronsko glasovanje, končno glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 52 glasov za, 9 proti, 1 vzdržan. Poročilo je sprejeto. Čestitke pripravljavka mnenja. Čestitke tudi za to, da ste olajšali življenje s kompromisnimi predlogi. Hvala lepa za to.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 Avstrovičius. Gospod Avstrovičius. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi. To je bil dolg, boleč proces, to moramo priznati. Veliko predlogov ni ustrezalo našim interesom in stališčem, ker imamo dolg seznam za glasovanje in veliko je odločenih glasovanj, zato prosim, da imamo eno glasovanje poimensko, ki bo kratko in pomembnejše. Gospod Preda. Euh, torej, dobili smo zahtevo Ostrevičjesa. Dejal sem torej, da podpiram zahtevo gospoda Austrevičiusa. Ali lahko imamo glasovanje o svežnju vseh predlogih sprememb? Pravno gledano to gre. Moramo pa seveda to sprejeti. Bitte, Frau Lösing. Prosim, gospa Lezing. Odločno proti sem. Mislim, da bi to bil zelo nedemokratičen pristop. Glasovati moramo o posameznih predlogih sprememb. Imamo torej predloge sprememb različnih političnih skupin in želijo, da glasujemo o svežnju. Kdo je za to, da glasujemo o svežnju? Kdo je proti? Se kdo zdrži? Potem je večina za. Kdo je za predloge sprememb, ki smo jih podali k poročilu? Prosim, da dvignete roko. Kdo je proti? Se kdo zdrži? Potem so predlogi sprememb zavrnjeni. Sedaj pa končno glasovanje o tem poročilu. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je zavrnjeno 43 glasov proti 2 za 17 vzdržanih. Das war's, ne? Hm? Mit. Ko smo končali glasovanje in prehajamo na proračun za leto 2016, pripravljalec mnenja Kristjan Dan Preda ima besedo. Prosim. Mr. Preda. Gospod Preda, beseda je vaša. No. General budget of the European Union. Splošni proračun Evropske unije za leto 2016. Hvala. Predsednik. Disturbing has to give his contribution to the budget 2016. A, torej, prosim, da se posvetimo tej temi. Euh, donc, euh, merci, Président. Je crois qu'on est toujours au point Afghanistan. Mislim, da smo še vedno pri Afganistanu. Ok, proračun bo zelo kratek. Pravzaprav. Kaj ti? Mislim, da sem že v snutku mnenja razložil svoje prioritete. To ste dobili včeraj. No, vseeno bi pa povedal, da seveda želim izmenjati mnenja skupaj s vami glede točk, ki se vam zdijo relevantne. Bom kratek, kot rečeno. Zato predlagam tole. Dobili ste osnutek mnenja in sicer včeraj, še enkrat, bom kratek. Torej, podpiramo predlog komisije v imenu našega odbora, smo proti računskim rezom iz predloga sveta um, v zvezi z zonarno politiko Evropske unije. Zato predlagam proračunske amatmaje za povrnitev sredstev, tako da bi ohranili številke, ki jih je predložila Evropska komisija. To kot prvo. Potem kot drugo predlagam, da jasno povemo, katere so prioritete našega odbora. To sem storil tudi v predlogu svojega mnenja in to bom storil tudi s proračunskimi predlogi sprememb. Potem, kot pravim, prioritete, tukaj gre za vprašanja, ki so um, zelo pomembna. Eh, za naš odbor. Sosedska politika, kajti južna in pa vzhodna sosedska, uh, eh, imate veliko izzivov pred seboj, zato potrebujo našo podporo bolj kot kadarkoli prej. Um, ne samo teoretično, ampak dejansko podporo potrebujejo. Potem naprej. Naša politika podpore demokraciji in pa temeljnim pravicam je zelo ključna in to je v srcu same evropske integracije. Potem, ko je tretje, zelo jasno moramo sprejeti zaveze za države kandidatke za EU, kajti ti postopki so zelo pomembni in jih moramo te države podpreti. Potem uh, eh, bližnjo-shodni mirovni proces v trenutnem kontekstu mora pomagati predvsem palestinskim, palestinskim oblastem. To so moje prioritete obenem pa, kot rečeno, želim povrniti določena sredstva in želimo um, iti na predlog komisije nazaj, ne pa na svet. 23. Eh, juli ob 18. popovdne pa je rok za uložitev predlogov spremenja. Hvala. You, like thank... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil pripravljalcu mnenja, ki je upošteval vse, kar smo mi zapisali v moji politični skupini pripravljalec mnenja je upošteval krhko politično vzdušje v našem sosedstvu in v daljenih eh, območjih in pa a, eh, določil je prioritete, ki so nujne. Konflikti a, eh, in pa a, grožnje v sredozemlju pomenijo, da potrebujemo nove zaveze za obveznosti za sosedsko politiko in to se nanaša zlasti na Sirijo, Libijo in Ukrajino. Potrebujemo tudi nenehno podporo za bližnje shodni mirovni proces UNRA in pa palestinska oblast. To nujno potrebujemo. SND pa bi rad izrazil tudi skrbi v zvezi z zadnjim odstavkom mnenja. In sicer gre tukaj za peti odstavek. Prosimo za proračunsko vrstico, za posebnega predstavnika Evropske unije. Eh, Kje naj se prenese na področje eh, eh, službe za znanje delovanja Evropske unije? Treba je ohraniti proračunsko vrstico za posebnega predstavnika Evropske unije v, v okviru eh, skupne eh, zunanje varnostne politike in to naj se ne prenese drugam. To bo zagotovilo maksimalno prožnost, ki jo potrebujemo. Poleg tega je gospa Mogherini, visoka predstavnica, prosila za študijo prepoznavnosti, to da rezultati še niso pripravljeni. Eh, Iz teh razlogov je bolje, da nadaljujemo s sedanjo proračunsko strukturo. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa, eh, gospod Preda. Lahko vas eh, podpiramo, kar se tiče četrte točke. Onesli bomo tudi predlog spremembe v zvezi z povišanjem proračunske eh, vrstice. Kar se tiče druge točke, kar se tiče sosedske politike, sem nekoliko skeptična, kajti kakšno vlogo je odigrala sosedska politika v preteklosti meni gre zlasti eh, za eh, prostotrgovinski sporazum za izboljšanje eh, investicij, investicij za podjetja, za univerzalne pravice, spodbujanje zdravstvene oskrbe in tako naprej. Na zvezi s tem bomo nekaj predloge sprememb. Hvala lepa. Yeah, ja, thank you very much. Hvala lepa. Mislim, da je očitno, da vse, kar se dogaja v naši neposrednji soseščini na vzhodu in na jugu, mora biti jasna prioriteta za proračun za naslednje leto. Tudi politična skupina ALDE podpira ta pristop. Podpiramo vire, ki morajo pozitivno podpreti dogodke v neposrednji soseščini in ta denar moramo zagotoviti. Potem nas zanimajo seveda tudi zadeve, ki so povezane z zaščito človekovih pravic na to bi se morali osredotočati. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Preda. Merci, uh, Hvala vsem kolegom za pripombe. Kot rečeno, 23. julij je rok za vložitev predlogov sprememb. S gospodom Fernandesom se bomo čez nekaj ur še pogovarjali o, o teh stvarih med različnimi odbori. torej kot rečeno. Uh, 31. augusta bomo že glasovali, tako da boste vedeli, um, da se lahko pripravite čez počitnice. Augusta. Ja, eh, Takrat bo končno glasovanje, ima kdo kaj proti, ne, potem bomo postopali tako. Kolegice in kolegi, prehitri smo. Kajti, delegacija iz Ukrajine bo eh, prispela šele ob 11. uri. Sedaj bi lahko govorili o Iranu, ampak mislim, da je bolj smiselno, da o tem govorimo danes zvečer. Kajti danes popovdne, pozno popovdne bo z nami tudi gospa Mogherini. Ali ste za premor za kavo? Ampak res vas prosim. Ko bodo kolegice in kolegi iz Ukrajine tu, prosim, da se vrnete in da pripeljete še kakšnega kolega iz politične skupine, sicer bo to enostavno um, res um, mučno, da nas bo premalo v dvorani. Kajti na številnih sestankih tega tedna sem doživel, da so številni učili na dopust. In jaz bom v prihodnje predlagal, da tega tedna odborov po zadnjem plenarnem zasedanju ne izvajamo več. Kajti na sestanku AFKO sem bil sam edini iz moje politične skupine. In to se je pripetilo že večkrat ta teden. Morda bi morali v prihodnje organizirati tako, da bi imeli najprej teden odborov in kasneje plenarno zasedanje julija. Dobro. Da, pa uh, uh, imamo najprej plenarno zasedanje in potem odbor, uh, oziroma teden odborov, potem je to težko upravičiti. Dobro, se vidimo ob enajstih.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

Jaz pa ne.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

nam je prišel. Zvonujoč, ali nič ne je mogo, ni Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. Kolleginnen und Kollegen, prosim, da se usedete. Začeli bomo. Zahvaljujem se kolegom, ki ste se vrnili v dvorano. Danes bomo pozdravili deležence velike ukrajinske delegacije med nami so številni namestniki ministrov iz Ukrajine. Delegacijo vodi Natalija Gnudjok, ona je namestnica ministra iz kabineta ministerskega predsednika, je direktorica pisarne Evropske unije za evropsko integracijo. Podala bo uvod v današnjo razpravo gospa Kales bo potem dobila besedo, ampak vem, da se gospi mudi, kajti ob 11.30 nas bo morala zapustiti, zato bomo potem njej dali besedo. Kajti ona je eh, namestnica eh, predsednika naše eh, skupne mm, medparlamentarne delegacije. Gospe eh, ministrici bi pa dal besedo. Izvolite, beseda je vaša. Počaščena sem, da uh, smo danes na tem sestanku. Zahvaljujem se v imenu uh, ukrajinske delegacije. To je težek trenutek za Ukrajino. To, da hkrati poskušamo vzpostavljati dobre odnose za Evropsko unijo in za državami članicami Evropske unije. Hkrati pa poskušamo izvajati tudi globoke gospodarske eh, reforme na vsak področjih javnega življenja. Vsi veste, da smo doživeli velike dogodke. Imeli smo uh, sestanek z odborom za uh, uh, pridružitev kajti to je enkraten politični dokument, ki smo ga podpisali pred enim letom, tukaj gre za sporazum za pridružitev. Postopek celovitih in strukturnih reform je prioriteta za vlado in nameravamo s tem nadaljevati, ne glede na vse izzive, s katerimi se sedaj soočamo. Zelo smo hvaležni vsem našim eh, kolegom, predvsem Evropskemu parlamentu, za nenehno podporo Ukrajini. Eh, pot so začrtali eh, ljudje na Majdanu pred letom in pol. imeli smo sestanek odbora za pridružitev. Govora je o pridružitvenem sporazumu. V decembru preteklem letu smo imeli prvi sestanek, imeli smo tudi prvi sestanek parlamentarnega odbora in začeli smo naš, izvajati naše obveznosti v skladu sa pridružitvenim sporazumom. Radi bi ponovno poudarili naš namen, da bomo izvajali evropsko usmerjene reforme v Ukrajini. Upajmo, da se bo postopek, um, um, da se bo postopek eh, ratifikacije pridružitvenega sporazuma kar se da hitro sporožil. Mi pa smo zavezani po polnemu izvajanju predružitvenega sporazuma. Pa se ga januarja 2016 bo uh, to verjetno uveljavljeno. Vsi ukrajinski državljani razumajo, da je to najpomembnejši, najmočnejši instrument, ki ga podeluje Evropska unija in pa države članice, zato da bi podprli gospodarski razvoj v Ukrajini. Uh, in zato, da bi omogočili eh, dostop ukrajinskih proizvodov do evropskega trga. Torej, vse obveznosti naj bi bile izpolnjene 1. januarja 2016. Pričakujemo tudi vašo podporo pri akcijskem načrtu za vizumsko liberalizacijo. Ukrajinska vlada je okrepila vse dejavnosti, ki so povezane z izvajanjem priporočil iz poročila o akcijskem načrtu za liberalizacijo viz. Računamo za vašo podporo. Ta instrument bo poglavitni rezultat, ki ga bo predstavila a, državljanom, torej da a, Evropska unija podpira Ukrajino in pa da ima Evropska unija odprta vrata za ukrajinske državljane. Hvaležni smo Evropski uniji tudi za sporazum o skupnem letalstvu. tu je tudi nadaljni uspeh v naših um, dvostranskih odnosih. Zelo smo hvaležni za podporo Evropskega parlamenta, kar se tiče uh, naše uh, usmerjenosti v Evropsko unijo in pa tudi kar se tiče uh, aneksije uh, Krima sa strani Rusije. Imamo neformalno skupino, ki neformalno podpira Ukrajino. Uh, in sicer pri vseh eh, prizadevanjih, pri vseh izzivih, s katerimi se sooča naša država. Upam, da bo ta neformalna skupina postala formalna in da bo to zelo učinkovit prispevek, da bo skupina lahko govorila za učinkovitim glasom a, eh, v Evropskem parlamentu pa tudi v vseh državah članicah in v nacionalnih parlamentih. Seveda se zelo veselimo sodelovanja za Evropskim parlamentom in pozdravljamo nov projekt, ki ga je začel izvajati Evropski parlament skupaj z ukrajinskim parlamentom, zato da bi okrepili medsebojno sodelovanje med Evropsko unijo in Ukrajino celotna vlada je zavezana intenzivnim, globokim strukturnim reformam. Zelo sem vesela, da danes v parlamentu nisem sama. Šalila sem se, da imamo mlado vlado, ki je odgovorna za evropsko integracijo. Danes je, so z mano namestniki ministrov, ki so odgovorni za evropsko integracijo v, vsaki, v posamičnih ministrstvih. To so ključni ljudje, ki so odgovorni za strukturne reforme in pa za reforme v zvezi z evropsko integracijo. Tukaj sta dve poglavitni usmeritvi, ki jih je treba usklajevati. Torej, evropska integracija, to je podlaga za domačo politiko, ne samo za evropsko politiko. In zato bi se vam rada zahvalila za to priložnost. Zahvaljujem se v mojem imenu in pa v imenu celotne delegacije, da smo danes lahko z vami. Hvala lepa. Hvala lepa no está calas. Hvala lepa. Vse vas lepo pozdravljam. Sem podpredsednica parlamentarnega predružitvenega odbora med Ukrajino in Evropsko unijo in vas lepo pozdravljam v Evropskem parlamentu. Upam, da bo prvi sestanek predružitvenega odbora Eh, uspešen in da bo ustvaril temelje za dobro sodelovanje. Danes imamo priložnost za izmenjavo mnen in mislim, da je to bistvenega pomena za sodelovanje, kajti tako lahko spoznamo potrebe drug drugega in lahko presežemo težave. Samo, če bomo sodelovali, bomo lahko zagotovili, da bo izvajanje podružitvenega sporazuma potekalo gladko. Pred kratkim smo slišali skrbi, da je bil sicer dosežen napredek pri reformah, ampak da bi se ta trend lahko obrnil. Govorim o zakonodajnih predlogih v parlamentu, katerih cilj je eh, preobrat določenih reform. Razumem stališče vlade in pa vrhovne eh, rade. Začetek julija smo obiskali vrhovno rado. Eh, obiskal jo je tudi predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz in eh, ogledali smo si tudi vaše razprave o težkih zakonih. Razumem, da so lahko reforme zelo boleče, kratkoročno. Težko jih je razložiti ljudem. To, da eh, treba eh, je imeti pred očmi dolgoročne cilje. Te reforme so ključne za to, da se bo Ukrajina vrnila eh, k rasti in pa ustvarila konkurenčno gospodarstvo. Evropska unija in Ukrajina morata še tesneje sodelovati za to, da boste uvedli in učinkovito izvajali te reforme. Potrebno je tudi, da javnost razume, kaj stoji za temi reformami in kakšen bo izid dolgoročno. In tudi z našega vidika je pomembno, da pokažemo, da Evropska unija predstavlja nekaj pozitivnega za vas. Številne države članice Evropske unije so uh, uvedle podobne reforme in veliko imamo od teh reform. To je pomembno razumeti. Torej, to sodelovanje je priložnost, za to, da izmenjujemo izkušnje in od tega boste imeli koristi. Veselim se torej prispevkov eh, članov delegacije iz Ukrajine. Hvala lepa. Yes, thank you very much and, uh, very... Hvala lepa. Lepo vas pozdravljam. ne samo Evropska ljudska stranka, ampak eh, večina političnih skupin bo še naprej podpirala splošni pristop Evropske unije do Ukrajine. Ampak tudi naš odziv do Rusije. Do januarja smo podaljšali sankcije za Rusijo in to je tudi dokaz za našo državo pomembno je, da Evropska unija ostane uh, enotna in da se zoprstavi uh, eh, ruskemu ravnanju. Kar se tiče agende oziroma pridružitvene agende in pa kar se tiče številnih prizadevanj, ki ste jih uvedli, bi rad povedal, da politično povsem podpiram to, kar počnete in da se bližamo k temu, da bomo določili datum za um, uh, sistem brez viz za vaše državljane. Čustveno, politično, tehnično je to gotovo najboljši način, da pokažemo našo podporo in to bodo zaznali vsi državljani. Imel bi vprašanje v zvezi s nečim specifičnim pred enim mesecem sem bil prisoten, ko smo odprli našo eh, misijo za pomoč v Kijevu. Zlasti se je to nanašalo na določene zakone, ki so povezani z notranjo varnostjo v zadnjih štirih mesecih. Ali nam lahko pojasnite, kje smo, katere ukrepe ste že uvedli in kako vrednotite našo podporo, naš prispevek, kje bi lahko Evropska unija storila več, kje bi se lahko odzvala drugače. Torej, kako ocenjujete vi to misijo za pomoč? Gospod Panceri, hvala lepa. Gospod predsedajoči, tudi sam lepo pozdravljam današnje goste. Mislim, da moramo povdariti našo zavezo k temu, da smo pripravljeni vedno sodelovati glede pridružitvenega sporazuma. In eh, v mislih imam tiste dele, ki so povezani s prosta trgovinsko cono. Sedaj bi morali odpraviti vse trgovinske uvire, morali bi odpraviti carine, potem pa bi morali okrepiti še mobilnost delavcev in pa zagotoviti uh, liberalizacijo viz. sedaj podpiramo oziroma potrjujemo našo podporo Ukrajini, ampak ob tem moramo opozoriti na sledeče. Pridružitveni sporazum je potrebno sedaj povsem izvajati, kar se tiče političnega dela, da, potem pa tudi, kar se tiče posamečnih poglavi. To bi morali omogočiti sedaj, ko se izvaja program reform. To so obsežne in pomembne reforme in gospa Kalas je že dejala. To sedaj eh, morda prenaša določene negativne vidike za dela državljanstva, ampak to je edina pot za to, da bomo lahko posem izvajali pridružitveni sporazum. Želel pa bi dobiti odgovor na sledeče vprašanje. Procesu reform bi koristilo da bi torej lahko izvajali ta sporazum. Smo zavzeli jasno stališče do Rusije, tudi kar se tiče Krima. In sedaj je treba paziti na to, da se bo sporazum učinkovito izvajal in da bo se učinkovito izvajali reforme. Rad bi povedal, da smo pripravljeni tisočprocentno sodelovati z vami. Želimo sodelovati, želimo pa, da reforme kar se da hitro izpeljete. Hvala lepa. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, Madam Minister. Gospod Enak, hvala lepa, gospod predsedajoči. Mi smo uh, skupina IKR, uh, e tretja skupina v Evropskem parlamentu in mi smo prijatelji vaše države. Opazujem Ukrajino od leta 2002. Ko sem prvikrat prebral, da ima Ukrajina evropska perspektiva, takrat je bilo to zelo eksotično. Uh, ampak sedaj, um, ko pogledam po dvorani, uh, gospod predsedujoči, gospod Carjež Volski in sam smo bili uh, prisotni pri oranžni revoluciji. In moram reči, da osebno menim, da se je Putin zelo zakalkuliral, ko je invadiral in pa aneksiral vaše ozemlje. Do sedaj mu je uspelo okupirati pet odstotkov vašega ozemlja. In eh, sem tja je ulagal veliko energije, veliko vojaške mašinerije in eh, to je prizadelo njegovo gospodarstvo v času nizkih cen nafte. Moja politična skupina je podprla pravico vaše ulave, da, ima, eh, da je oborožena za zaščito svojega ozemlja in zelo smo podprli vse sankcije proti Rusiji. In če bi bil Putin toliko neumen, da bi ustvaril ozemeljski korador, potem bi podprli še okrepitev sankcij. Moja politična skupina se je vedno zavezala k uh, podpori pridružitvenega sporazuma. In seveda delamo tudi na liberalizaciji viz. Včeraj sem izvedel nekaj pomembnega v pododboru za obrambo. Ne glede na vojno, ki poteka v, na vzhodu države, ste še vedno pripravljeni pošiljati eh, eh, eh, učitelje, vojaške učitelje v misijo v Afganistanu in to je občudovanja vredno glede na položaj doma. Slava Ukrajini!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 pomembno poročilo, ki se je nanašalo na varnostni položaj v Ukrajini. Um, torej, v, moramo spremljati razvoj v naslednjih mesecih in za države v Srednji Evropi gre tukaj tudi za lastno varnost. Povejte nam čisto konkretno, kakšne so vaše potrebe, kaj pričakujete od Evrope. Kajti Evropa naj bi temeljila na solidarnosti. Ta pojem boste vedno znova slišati. Evropski pravni red. Eh, to boste morali sprejeti, če se želite pridružiti Evropski uniji. Ampak tudi nasprotna smer je pomembna. Kaj pričakujete od nas? kateri ste šesti največji narod v Evropi. Imate ogromno ozemlje. In gotovo imate določena pričakovanja v zvezi z nami. Na varnostnem področju smo vsi zamudili eno priložnost. Kajte, gospod Porošenko je prosil za mirovne enote, to bi lahko konkretizirali. In vprašanje je, kaj bi lahko mednarodna skupnost storila za vas? Kaj bi lahko storili za mir? Kajti na vzhodu Ukrajine je na kocki mir. Treba se je boriti tudi proti korupciji, sicer demokracija ne more delovati. Kajti sicer družba ne bo imela zaupanja, če družba ni prepričana o tem, da so ljudje na vrhu države verodostojni in da eh, gre eh, vladi za interese ljudi, potem to ni v redu. srednje evropske države so opazile, da je treba reforme izvajati tako, da bodo ljudje razumeli, da gre za njihove interese in da ne gre za nekaj abstraktnega. Seveda, ni enostavno zapustiti komunizma. To tudi za nas ni bilo enostavno. To vemo mi bolje kot drugi. Treba je najti ravnotežje. In Seveda vam bomo pri tem radi pomagali. Pomembno je, da vam gre za splošno dobro. Torej, zanima me, torej, kaj pričakujete od nas, kaj ti solidarnost od nas pričakuje. Hvala lepa. You, um, um, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod Avštrvičius. Lepo pozdravljam eh, predstavnike Ukrajine. Eh, nismo se prvikrat eh, sestali, ampak vedno znova je to veselje. Imamo vedno odprto izmenjavo mnen. V ukrajinski skupini so zlasti mladi ljudje. To, to pozdravljam. To je znak za to, da, da mladi prevzimajo odgovornost za prihodnost države. In to je tudi dober znak za nas namreč, da so ti ljudje jav, na javnih službah in da so zelo vključeni v to, kar se dogaja v državi. Reforme so velike, to je res. Reforme, ki se morajo izvajati v Ukrajini. In uh, dve desetletji se država ni pravilno reformirala. In eh, reforme je sedaj potrebno izvesti uh, več kot 20 odstotkov nacionalnih virov je treba nameniti uh, vojaške uh, zadeve zaradi tega, ker je Rusija okupirala Ukraj, uh, Krim. Torej, pri vas je vojna in to je velika umejitev za reforme. Vi pa ste dober primer tudi za nekatere države članice, ki niso eh, pripravljene sprejemati odločitev in jih izvajati. Ostanite še naprej dober primer, dober vzgled. Pričakujemo dobrih rezultatov in še več. Mislim, da Rusija nima nobenih opcij. Nereformirana Rusija je grožnja sama po sebi. Evropske izkušnje in pa najboljše prakse morajo doseči tudi Rusijo. Torej, dokler boste uh, delovali v redu, boste tudi uh, svetilnik za Rusijo. Imel bi dve vprašanji za vas, Natalija, in pa za vaš tim. Prebral sem si eh, intervju za gospodom Jazenjukom, preden je odpotoval v ZDA. Dejal je, naša vlada je poslala veliko usnutkov zakonov v Vrhovno rado. In parlament je nekoliko počasen pri eh, eh, odobritvi teh zakonov. Povejte nam nekaj več o sodelovanju med eh, izvršilno in zakonodajno oblastjo. Do kakšne mere so ti postopki dobro usklajeni? In še eno vprašanje. Sedaj ste v Bruslju oziroma mobilizirali ste številne vire. Imamo predstavnika iz koordinacijske skupine in lepo vas pozdravljamo. Kako bi ocenili učinkovitost pomoči Evropske unije? Kako bi lahko to izboljšali? Kaj bi lahko storili več za to, da bi dosegli naše skupne cilje? Torej, dobro delujočo Ukrajino, ki je izvedla reforme v Evropi. Hvala. Hvala lepa, gospod. Eh, Dobre. Eh, jaz sem bil v Kijevu pred dvemi tedni in moram reči, da sem videl po enem letu veliko razliko eh, med politiki, ki sem jih srečal, namreč veliko ne bi rekel samo večjo zavezanost, ampak tudi drugačno, drugačno razumevanje političnega konteksta, eh, predvsem pa to eh, zavezanost k reformam, eh, k sodelovanju z Evropsko zvezo. In mislim, da smo s pridružitvenim sporazumom dosegli velik napredek naprej, sedaj ne govorimo o namerah in ne izražamo političnih komplementov, ampak smo, formali, smo formalizirali našo voljo, da delimo skupne vrednote in načela. In jaz računam, da po sklenitvi tega sporazuma ne bomo imeli teh nihaj za več Evrope ali za manj Evrope, ampak da bo to eh, konstanta politična eh, v eh, našem sodelovanju. Jaz sem vesel, da je s tem parlamentarni vidik sodelovanja dobil tudi bolj zavezojoč eh, okvir eh, za delovanje in mislim, da je potrebna ambicija na obeh straneh, da to priliko maksimalno izkoristimo. Eh, so zadeve, ki jih lahko naredimo in take, ki jih žal ne moremo ali pa jih ne moremo urediti v tem trenutku, čeprav niso v skladu z našimi načeli, ne z našimi interesi. Mislim, da vsi vemo, o čem govorim. E, so pa področja, so zadeve, kjer je možen napredek in jaz bi rad ponovno povdaril, kako pomembno je dobro vladanje, e, pri čemer Ukrajina tekmuje sama s seboj, Evropska zveza pa ji zagotavlja e, pomoč politično in ekspertno. In rezultati dobrega vladanja niso pomembni samo za Ukrajino, ampak za širšo regijo. Dokazati moramo, da je mogoča kvalitetno vladana Ukrajina, eh, eh, ki ehm, je sposobna eh, izkoriščati svoje nacionalne resurse, doseči gospodar, trajno gospodarsko rast in tako naprej. In eh, jaz vidim na delu ljudi, ki se tega zavedajo, ki to hočejo in vidim v tem novo kakovost eh, ukrajinske politike. Eh, vesel pa bi bil, da bi se to dogajalo v okviru politične stabilnosti navznotraj najprej in sveda želel, da se to uredi tudi navzven, da bi ta linija lahko dosegala čim boljše rezultate. Jaz se veselim bodočega sodelovanja in eh, vam želim, da čim bolj uspevate doma. Hvala. Hvala lepa. Gospod Liberacki. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Witam serdecznie naszych ukraińskich. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam pozdravljam naše ukrajinske goste. Želel sem vprašati sledeče. Kako pa je sa finančno in gospodarsko perspektivo do konca tega leta pri vas? Kajti eh, vojaška, politična stabilizacija, to je eno. Ampak eh, potrebne so tudi zakonodajne spremembe in to bi lahko nekoliko dlje trajalo. In tu se tudi negativno odraža na gospodarstvo in na družbo. Ampak ali obstaja upanje? Upanje bi lahko pomenilo, da se načrti izvajajo in da bo to morda lažje. Torej, to je bilo moje vprašanje. Dobro, da bi smo vedeli. Kajti Evropska unija bi morala morda to videti in bi se morala po potrebi morda tudi odzvati morali bi vam pomagati, ampak preventivno, ne šele potem, ko se je nekaj zgodilo, kajti krizo lahko omilimo, preden eksplodira. In to je lahko morda jedro našega partnerstva. Hvala, dobrodošli uh, ukrajinskim kolegom. kot prvo, vsi vemo, da so razmere v Ukrajini še vedno napete zaradi vojne v vzhodnem delu države. No, ampak obenem pa je tudi res, da mi skupaj v Evropski uniji lahko stremo več za to, da bi podprli Ukrajino in da kot prvo poskrbimo za ratifikacijo pridružitvenega sporazuma. To mora storiti vse države članice. Niso vse države članice Eh, ratificirale tega sporazuma pred um, vrhom vzhodnega partnerstva v Rigi. To me je razočaralo in upam, da se bo to spremenilo v prihodnosti, da bodo torej države to ratificirale. Potem naprej um, brezvizumski režim. Možno je, da se bo še kaj spremenilo do konca tega leta. No, seveda to ni samo tehnično vprašanje, ampak tudi politično. Zato upam, da bomo v EU dosegli soglasje, tako da bodo ukrajinski državljani imeli brezvizonski eh, režim za Evropsko unijo. In potem gospodarstvo in pa podjetja. Vem, da trenutno ukrajinska vlada nima kakšnega večjega načrta za privatizacijo. Tukaj je zelo pomembno, da mi spodbujemo um, velike evropske družbe, da sodelujo pri tej privatizaciji v določene meri. Ne gre samo za naložbe, gre tudi za strokovno znanje. Torej, tudi poslovna kultura je zelo pomembna. Če se želimo boriti proti korupciji v Ukrajini, potem mislim, da je jasno, da potrebujemo novo poslovno kulturo. Torej, ravno zahodna podjetja lahko tukaj marsikaj pripomorajo. Zato res eh, spodbujam tudi Ukrajino, da je čim bolj odprta do tega, torej da tudi zahodna podjetja so vključena v ta proces privatizacije. No, prav tako pa želim tudi spodbuditi evropska podjetja, da to dejansko storijo, torej da so čim bolj aktivni pri tej eh, privatizaciji. Potem pa še finančna podpora in pomoč na vrhu vzhodnega partnerstva, je bilo zagotovljenih 1,8 milijarde evrov za pomoč Ukrajini, no, ampak vemo pa, da so potrebe predvsej večje. Okoli 25-30 milijard je minimalna ocenjena številka, ampak država gotovo potrebuje veliko več, če dejansko želimo doseči uspeh teh reform, potem boja proti korupciji in pa vseh drugih pomembnih elementov. In ja, seveda, Ukrajina lahko to vse uveljavi. Še vedno obstaja pomakljivosti glede um, uradov in pa glede korupcije. Poslovna kultura in poslovno okolje sta še vedno precej šipka. Marsikaj moramo še doseči. Sveda želimo, da bo Ukrajina normalna evropska država in če to želimo doseči, potem lahko uh, EU in pa moramo v EU in v Ukrajini storiti vse za to, da uh, storimo čim več ampak kot rečeno, kot rečeno predvsem je treba preprečiti in zastaviti vojno v vzhodni Ukrajini, to kot prvo. In pa ne smemo pozabiti na nezakonito um, aneksacijo Krima um, k Rusiji. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Dobrodošli. No, mislim, da je čas, da končamo s tem splošnim vljudnim govorjenjem in pa s praznimi besedami. Pridružena država kot Ukrajina ima posebne odnose z Evropsko unijo in mora bi govoriti o konkretnih stvarih. Naprimer, uh, pravno red Evropske skupnosti in pa načrte, pa kako to prevesti v ukrajinsko zakonodajo. Kmalo bomo Eh, proučevali vaš napredek bolj podrobno, bomo sprejeli ta poročila o napredku, bomo šli res v podrobnosti v prihodnosti. Zato kot rečeno, mislim, da te prijazne besede, ta vljudnost, eh, s tem je konec. Januarja, pa tudi še predtem, Evropski parlament sprejel resolucijo o Ukrajini. In ta resolucija je bila poslana ukrajinski vladi in svetu in vsem institucijam EU, pa tudi ukrajinski vladi je bilo to poslano. Nismo dobili nobenega odgovora, nobenega odziva nismo prejeli. Dali smo zelo konkretne predloge, glede tega, kako organizirati koordinacijo uh, teh zadev EU v ukrajinski vladi, kako strukturirati predlog, tako da imeli uh, ministrstvo ali pa urad za EU v Ukrajini in torej, da bi tudi pomagali pri tej koordinaciji za pomoč. Uh, To je struktura, od katere bo potem odvisna zmožnost uveljavljanja tega pridružitvenega sporazuma in celotnega procesa. Pridružena država kot Ukrajina bi se morala odzvati na dokumente Evropskega parlamenta. Mora bi se odzvati, nujno. Zato me zanima tole. Kako je s to strukturo za koordinacijo in pa EU uh, eh, koordinacijo pomoči poleg um, te skupine um, ukrajinske vlade. Seveda se dobrodošli, ampak kako je nasplošno s tem? Potem naprej, kako poteka delo med um, vlado in pa predsednikom in pa njegovimi uradniki. Nam tukaj ni čisto jasno, um, kakšno je to razmerje med um, vlado in pa predsednikom, ko gre za uveljavljanje EU ukrepov in pa kakšno bo razmerje med podpredsednikom um, vlade, torej administracije, tukaj se je nekaj spremenilo, in pa Natalija uh, z uh, vašo strukturo, torej kakšne razmere med obema. In kot um, tretja točka, prosim, da pročite to, kako uh, delamo z drugimi pridruženimi državami, kakšna je praksa tukaj. Poglejte si, kako se druge države odzivajo na ta postopek spremljanja. Tudi odbor AFEC bo to vodil. In naslednjič, gledajte, um, mislim, da se moramo bolj pogosto srečevati in to povem kot um, stalne poročevalce za Ukrajino. Gledajte, moramo se pogovoriti o podrobnostih dela, ne pa samo o teh uh, prijaznih besedah in pa splošnih vprašanjih. To ni dovolj. Na drugih ravneh se tako pogovarjamo na ravni predsednikov države vlad, ampak tukaj, tukaj pa se moramo bolj poglobiti v podrobnosti. To je bistvo našega dela, torej reforme, prenos konkretnih eh, smernic in pa predpisov v vaš pravni sistem, potem dodelitev sredstva in tako dalje. To je bistvo tukaj. Potem enako velja tudi za pročevanje najboljših praks in tudi, tudi še nekaj drugega kot ponudba če ste in mislim, da ste lahko nezadovoljni z delom Evropske komisije, morda tega ne boste rekli tukaj, ker ste preveč ljudni, ampak tudi mi nismo ravno popolni, torej imamo pomakljivosti. Zato gledajte, ne povem, da tukaj mi kot Evropski parlament bomo proučili vaše uveljavljene pridružitevega sporozuma, pa tudi um, to, kako to počne Evropska komisija na naši EU strani. Imamo to projektno skupino za um, Ukrajino in pa GDNR nasplošno se nekaj govori o Ukrajini, ampak potem realnost pa nekaj drugega. Torej, to se marsikaj razlikuje in mislim, da moramo spremljati oboje, torej, da um, dosežemo uspeh v praksi. Zato prosim, povejte, zelo podrobno povejte, kaj vas moti. Morda bomo torej, imeli tudi srečanje brez nasločnosti javnosti, brez predstavnikov komisije, brez javnosti. Gledajte, moramo se pogovoriti, moramo uspeti ta pridružitveni postopek za Ukrajino mora biti res uspešen in to čim hitreje. Zato mislim, da je prav, da se um, lotimo dela in to čim prej. Hvala. Thank you very much, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod uh, predsednik, uh, spoštovani ukrajinski gosti. Dobrodošli. Želite vam dve vprašanje. Kot prvo, kako gledate na uveljavljanje sporozuma iz Minska? glede na to, da naprimer pri brezpilotnih letalih uh, nimamo zadosti sredstev ali pa človeških virov za to misijo. Kaj bi lahko storili za to, da dosežemo skupne cilje na tem področju? In potem naprej. Kaj naj Evropska unija stori za Krim, glede na to, da Krim ni bil vključen v. Uh, sporozumu iz Minska, niti prvi, niti drugi. In še nekaj, glede na mednarodno pravo, je Krim uh, ukrajinsko ozemlje in Evropa mora to vedno znova um, potrebovati in na to pozarati. Vedno znova. Pa še nekaj, kot Romun in pa kot socialist, naj povem, da lahko samo podprem ukrajinsko vlado in pa Ukrajince nasplošno. Kajti res um, ste začeli z. Za um, zelo obsežnimi reformami v pogojih vojne. To ni ravno enostavno in mislim, da moramo zelo ceniti, kaj počnete v Ukrajini. In veliko sreče v prihodnosti. Yeah. Ja. Uh, uh, Imam vprašanje. Um, ali boste uspeli privatizirati desni sektor? Razrožiti desni sektor. Uh, thanks very much. Uh, uh, very briefly, I think it's recognized that you... Ali pa zelo nakratko, mislim, da je jasno, da se Ukrajina sooča z edinstvenimi izzivi zaradi ruskega pritiska v različnih oblikah in pa tudi zaradi notranjih izzivov, zaradi torej reform in moram reči, da je torej edinstveni izziv in po drugi strani smo tudi um, Ukrajino podprli tako strani EU na splošno, pa tudi strani Evropske komisije. Marsikaj smo videli glede makroekonomske podpore, 1,8 milijarde evrov smo na to namenili in EU ter države članice, ter države članice IMF-a so glavni podporniki v tem načrtu IMF-a za 17,5 milijarde um, dolarjev. In še nekaj, ehm, komisija vsako leto daje na voljo 200 milijonov um, evrov v obliki nepovratnih sredstev, to je proračunska podpora, pa tudi tehnična podpora. Komisija vse skozi pomaga Ukrajini pri pogajanjih z Rusijo glede energetske dobave. In zato mislim, da to zimo ne bo kakšnih prekinitev dobave energije. Prav tako smo vključeni tudi v trilateralna pogajanja glede trgovinskih eh, vprašanj med Ukrajino in Rusijo in pa nami, torej um, različne službe komisije, so tudi vključene v podporo Ukrajini na različne načine. Gospod Carjus Volski ima prav, ko pravi, da je usklajevanje z akijem, s pravnim redom Evropske skupnosti zelo pomembna zadeva. No, ampak um, večje uh, vprašanje so sistemske spremembe, torej boj proti korupciji, vladvina prava javna administracija, reforme pri tem, potem reforme pravosodja, vse to je bistveno. Če vladni organi ne bodo dobro delovali, kot je to zahtevano uh, glede na načela vladanja prava, potem nobena um, številka, nobena uh, količina denarja ne bo prav nič pomagala. Torej, tehnična harmonizacija, uh, generir in pa uh, podpornih služb je zelo pomembna. Vsi skupaj si zelo prizadevamo, da dosežemo napredek v Ukrajini. Tukaj lahko damo na voljo na svete, tudi različno podporo, tudi proračunska sredstva, tudi finančne vire lahko damo na voljo, ampak na drugi strani pa mora Ukrajina pokazati politično voljo, pripravljenost na to, da se potem te spremembe dejansko uveljavijo v praksi. Ukrajina je sprejela odlične zakone, pravna podlaga na številnih področjih je sedaj v redu to je rešeno, ampak sedaj, sedaj pa um, moramo izboljšati izvajanje te zakonodaje. Treba je vzpostaviti ustrezne institucije ter pa tudi uh, izpeljati ustrezne regulativne predpise um, in pa, kot rečeno, vse spremenje, predvsem v praksi. Hvala. I'll try to answer on... Bom poskušal odgovoriti na vsa ta vprašanja. Nekaj bom združila, kajti nekatera vprašanja so se med sebojno prekrivala. Če mi dovolite, bi šla najprej na odgovor uh, eh, polskemu prijatelju Seru Švolskemu. Vem, um, da je naklonen naši državi in vedno se sredoča na reforme v naši vladi. Zato hvala lepa za vaše mnenje. Včasih um, ste se zelo dokaj kritični, ampak vedno poveste prave stvari. In to je zelo koristno za nas pri uveljavljanju reform. Torej, sedaj je ponovno angliščina, se pravčujem za to. Če govorite o tehnični pomoči, gledajte, večkrat ste omenili to, kako ukrajinska vlada gleda na pomoč iz Evropske unije. Glede rada bi tukaj odgovorila na par stvari, kot je omenil gospod Balaš, kot eh, predstavnik. Imamo um, tri oblike mikro um, in makrofinančne pomoči, obenem imamo tudi svežen tehnične pomoči. ta tehnična pomoč in pa nepovratna sredstva Evropske komisije za ukrajinsko vlado so osredotočena v glavnem na prioritetne reforme, ki jih mora sedaj izpeljati vlada. Naprimer, okoli 5-6 um, programov za proračunsko podporo, še sploh so sredstva namenjena za reforme pri infrastrukturi, javni administraciji, in pa pri drugih potrebnih sistemskih reformah. Torej, ključne prioritetne reforme um, so takšne, da lahko stvari dejansko nepovratno spremenimo za prihodnost in to pomoč EU eh, e zelo cenimo. Torej, imeli smo to eh, sektorsko proračunsko pomoč in pa tehnična pomoč, obenem pa smo dobili tudi um, pomoč iz tega posebnega instrumenta za našo državo že iz aprila 2014 je bilo to. In zelo cenimo to pomoč, kajti prvič se je zgodilo, da se je Evropska komisija odločila za to, da vzpostavi posebno ekipo za nas. Včasih se jih imenuje vzgoja Altiplast, torej to so posebni strokovnjaki, ki so prišli na naše ministerstva in nam pomagajo, poskušajo se odzivati na naše vsakodnevne zahteve in pa prošne. Želijo se odzivati na postopek, ki je vse skozi teku. Predvsej težko je pravzaprav oceniti, kako učinkovita je ta podpora. Lahko rečem, da je marsikaj odvisno od sredstev, ki so na voljo vladi, pa tudi od kakovosti strokovnjakov, ki prihajajo v državo. Nasplošno zelo ocenimo rezultate te podpore iz Komisije Evropske unije in pa držav članic. Ampak obene pa lahko rečem tudi to, da uh, včasih dosegamo boljše rezultate v enih sektorjih, slabše v drugih, ampak kot rečeno, ne gre samo za podporo, gre tudi za to, kako potekajo reforme na posamečnih področjih, kjer je zagotovljena ta tehnična podpora. Naprimer, tukaj je namestnik ministra, ki je odgovoren za kmetijstvo, torej ta kolega je tukaj. In tukaj, na primer, smo dosegli dobre rezultate zaradi podpore komisije EU in pa zaradi podpore strokovnjakov pri tej celostni reformi v kmetijstvu. Um, moram reči, da je to dobra podlaga za prihodnost. To je tudi del postopka SPS. In pa Na ta način smo tudi poskrbeli za vključitev naših kmetijskih proizvodov na evropski trg. Torej, kot rečeno, tehnična pomoč in pa um, celostna pomoč um, ni ena in ista, treba je oceniti posamezna poglavja, posamične sektore. Seveda se lahko uh, pogovorimo bolj podrobno, ampak kot rečeno, splošno zelo cenimo vaše izkušnje iz preteklosti. Sploh smo hvaležni za izkušnje, ki jih lahko Evropska komisija predstavi. Eh, tudi glede na to, kaj so dosegli različne države Evropske unije. Včasih se je um, lažje pogovarjati uh, eh, za posameznimi članicami Evropske unije, kajti včasih se kot države uh, soočamo z istimi stvarmi. Naprimer, neka država EU se je pred desetimi leti soočala z istimi problemi, torej iste probleme so imeli in takrat, naprimer, pred desetimi leti so imeli isto razmerje z Evropsko unijo, naprimer. Potem naprej omenili ste nekatere instrumente, omenili ste naprimer eh, to edisto pomoč zguje za Ukrajino. Od decembra lansko leto uporabljamo to podporo in to se opada tudi z skladi Civic Tea. tukaj želimo spremeniti mandat te misije, tako da bi pridobili odzive glede reform v teku. Pri vladavini prava, pri pravosodnem sistemu marsikaj poteka in mislim, da imamo odlično sodelovanje z posebnimi instrumenti in ta poseben instrument je predvsem namenjen sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in pa s eh, uradom toživca ampak naš namestnik ministra, ki je odgovoren za Evropsko unijo in pa uh, za pravosodje, lahko morda tukaj še kaj doda s tem v zvezi. Kot je povedal uh, gospod Sarjoš Volski, Evropski parlament je pred letom dal priporočilo Ukrajini, da se okrepi sistem koordinacije v ukrajinski vladi. tukaj težko predstavim, kako učinkovit je ta instrument, kajti sama vodim delovanje tega instrumenta. Ampak lahko pa rečem, da v sistemu in pa v kulturi javne uprave um, mislim, da poskušamo čim bolje sodelovati z predsednikom vlade, koliko se le da. Torej, tisti, ki imajo možnost obravnavanja teh političnih vprašanj, eh, so tukaj zelo dobrodošli. Ta mehanizem je sedaj vzpostavljen, sveda se ga lahko še spremeni, pretvori v kaj drugega. Predvsem eh, bi želi poglobiti odnose z Evropsko unijo. Proces izvajanja želimo okrepiti, ampak kot rečeno, zaenkrat imamo ta mehanizem že vzpostavljen. Sama sem zelo ponosna na to, da ima tukaj 18 kolegov, ki predstavlja tudi um, vlado. In moram reči, da mi pogosto pomaga, ko želim upeljati določene spremembe v proces politike in pa v proces vključevanja v Evropsko unijo. Imeli smo zelo dobre uh, delovne odnose z administracijo predsednika. In ukrajinski delegacijo, tudi um, vodje um, oddelka za evropsko integracijo in pa za odnose za predsednikom. Torej smo vsi povezani. Pred nekaj meseci smo imeli um, nekaj sestankov nacionalnega sveta za reforme in vsa ministerstva ter pa vsi predstavniki glavnih političnih skupin ter vseh skupin v parlamentu smo skupaj razpravljali o reformah na splošno tam so bili tudi predstavniki predsednika. Torej vsaj enkrat na mesec se tako srečujemo, vsaj enkrat na mesec predstavim to, kako se izvaja ta pridružitveni sporazum. Skratka, vse skozi to spremljamo z obeh strani, torej z treh strani pravzaprav, z vrhovne rade, z parlamenta, potem iz predsednikovega urada in pa z urada predsednika vlade. Vse skozi sodelujemo, zato ni kakšnih težav pri našem povezovanju. Z veseljem delamo z predsednikom in pa s parlamentom skupaj skupaj želimo promovirati izvajanje tega pridružitevnega sporozuma. Še vedno imamo nekaj težav, kot je že povedal kolega z Latvija. V Vrhovni radi včasih težko sprejemamo nove zakone, kot ste že večkrat omenili. Ritem in hitrost reform je včasih problematična naprimer boj proti korupciji, potem deregulacija in tako dalje. Pogosto imamo določene države. Glejte, vlada pripravlja veliko novih zakonov in predpisov. Včasih je problem tudi v tehničnih vprašanjih, včasih težko v parlamentu razrešimo nekatera vprašanja, kajti imamo zelo posebne postopke za to, kako se obravnava posamečne zakonodane akte v parlamentu veliko dela je treba opraviti v imenu vlade in v parlamentu. Ampak, gledajte, če govorite o svežnju zakonov v zvezi z tem pridružitvenim sporozumom ali pa v zvezi z vlapom, v zvezi z temi priporočili za izvajanje, moram reči, da smo imeli odlične razprave, imamo naprimer posebni odbor, ki je namenjen ravno temu delu. Enako kot imate tudi v Evropskem parlamentu Eh, poseben odbor za evropsko integracijo. Vladni urad, ki je odgovoren za evropsko integracijo, naprimer dela na tem. Vse skozi predstavljamo vse primere, ki so povezani z predlogi uh, glede na evropsko zakonodajo ali pa glede na sistem, uh, ki se prilagaja evropski zakonodaji. Večkrat ste omenili tudi reforme, ki so pred nami. Ja, seveda, boj proti korupciji je velika prioriteta za nas. To reformo moramo izpeljati čim prej. In torej, seveda moramo to začeti čim prej in potem korakoma, korak za korakom moramo peljati naprej te reforme. Kajti, če govorimo o boju proti korupciji, potem je stvar v privatizaciji, potem deregulaciji in tako dalje. Večkrat ste omenili tudi, naprimer, počasen napredek pri poslovnem okolju. Ministrstvo za gospodarski razvoj. Morda me lahko popravite, kolegi, um, ampak gledajte, to Ministrstvo za gospodarski razvoj je ključno ministrstvo pristojno za poslovno okolje in pa za promocijo teh gospodarskih reform. In to ministrstvo je predlagalo velike strukturne reforme za deregulacijo, torej za ponastavitev uh, celotnega sistema, tako da bi imeli čim bolj enostaven proces za podjetja v Ukrajini, pa tudi za vse tiste, ki želijo delati v Ukrajini, torej za domača in tuja podjetja v Ukrajini. Torej sprošili smo ta obsežen proces in želimo deregulirati in pa ponastaviti več kot 130 eh, postopkov. Seveda tega ne moremo narediti čez noč ali pa v enem mesecu, ampak lahko vam povem to, da trenutno že upravljamo novo tehnologijo IT za boj proti korupciji. Enako tudi uvarjamo nekatere spremembe v Ministrstvu za pravosodje, tako da ni neposrednega stika med tisti, ki želijo dovoljenje ali pa kakšen uradni dokument. Ehm, ne, želimo upravljati elektronski sistem in vsak dan potem pridobimo nekaj informacij in pa nekaj uradnih dovoljenj od institucij. Torej, bolj elektronsko, korakoma želimo stvari spreminjati, želimo stvari deregulirati in pa upeljati gospodarske spremembe. Potem naprej še velike reforme pred nami. Eh, decentralizacija in pa ustavne reforme to gotovo dobro poznate. Glede, če govorite o decentralizaciji, želimo združiti najboljše izkušnje iz držav EU, tukaj mislim na Polsko in pa Francijo v prvi vrsti. Upam, da veste, da naj bi ta teden sedaj imeli kar obsežen razprav v parlamentu glede ustavnih sprememb. Torej, z decentralizacijo je to tudi povezano treba ustrezno porazdeliti oblast. Začeli smo tudi s finančno decentralizacijo na začetku tega leta. Torej, 1. januara 2015 smo začeli in nekatere davke in pa nekatere finančne vire, dodatne finančne vire smo prenesli na lokalne oblasti. Sedaj v tej polovici leta, do sedaj, smo naredili marsikaj lokalni proračuni imajo sedaj um, 400 odstotkov več sredstev glede na leto 2014. Potem gospodarske reforme in pa finančni sektor, tukaj ste omenili, da imamo kar velike težave. No, Glejte, kot ste večkrat dejali, ali pa kot smo večkrat slišali številnih virov, je stvar v tem, da je nezakonita aneksacija Krima in pa situacija v vzhodni Ukrajini uh, v bistvu uh, znišala naš BDP za več kot 20 odstotkov. Sedaj želimo zato peljati strukturne reforme in želimo stabilizirati gospodarsko situacijo ter pa finančni sistem. Prej sem omenila prioritete kot boj proti korupciji in pa reforme v javni upravi ter pa pravosodne reforme. Potem bančna reforma je zelo, zelo pomembna ter pa stabilizacija gospodarstva. Če želite kakšne podatke, o ekonomiji, lahko to predstavi Ministrstvo za gospodarski razvoj in pa za trgovino, kajti relevantni predstavnik je sedaj tukaj, v bistvu torej tak je zadolžen za kar sem ravno kar povedala, potem pa sporozum iz Minska. Zelo cenimo vso pomoč, pomoč iz Evropske unije, sploh iz Evropskega parlamenta ukrajinska vlada se zelo trudi za to, da bi uveljavili ta sporozum iz Minska. No, ampak lahko pa rečem, da sedaj ruska stran bolj krši ta sporozum iz Minska, ne pa toliko mi. Potem pa ste vprašali o tem, um, kakšen mednarodni odziv lahko še pričakujemo s tem v zvezi. Glede, mi lahko samo prosimo za to, da se ohraniti trenutne sankcije za Rusijo, ekonomske sankcije, pa tudi politične sankcije potrebujemo tudi v prihodnosti. Že večkrat uh, smo se pogovarjali tudi o tem, kako sprožiti mednarodne operacije v okviru OZN, da bi podprli izvajanje sporozuma iz Minska. Zato bi bili zelo hvaležni za kakršnokoli politično in pa tehnično podporo za to. Sedaj smo zradi gospodarskih težav v situaciji, ko je treba nujno upoštevati številne dejavnike. Torej se zanašamo na vašo podporo tudi pri mednarodno razseljenih osebah. Več kot 1,3 milijone ljudi potrebujejo pomoč, sploh v regiji Petrovsk tedaj se soočamo s številnimi težavami, moramo gotoviti, kako odpreti delovno mesto in pa kako odpreti um, prostor za te ljudi. Kaj ti stvar je v tem, da bi morali te ljudi ustrezno porabiti v državi. Torej, to je širši problem. To ni samo humanitarni problem ali pa finančni problem, to je tudi socialna težava torej z vseh vidikov moramo to obravnavati. Če sem ga izpustila, prosim, kar povejte. Desni sektor. Torej, na mesti ministra za notra zadeve je tukaj, morda bi lahko odgovoril na to. Ja, lepo pozdravljeni rad bi komentiral situacijo v transkarpatski regiji. To je uh, pod nadzorom Ministrstva za notranje zadeve in pa drugih relevantnih služb. Sedaj smo začeli postopek preiskave in tudi postopek medijacije z vsemi relevantnimi strukturami. In tam sodelujejo vse strukture eh, organov pregona v Ukrajini glavno sporočilo je, da je situacija pod nadzorom, pod nadzorom um, ukrajinskih oblasti v tej regiji. Sedaj pa še predstavnik, predstavnik uh, predsedniške administracije. Pozabila sem še na privatizacijo, zato bom pozneje šla na to, ampak najprej torej, um, administracija predsednika. Rad bi se zahvalil za to možnost, da lahko komentiram določena vprašanja. Namreč to sodelovanje med uh, eh, premijejem in pa predsednikom. Zelo konstruktivno sodelujemo, uh, odlično sodelujemo in to v skladu z novo ustavo. Seveda se pojavljajo določene razlike eh, pri naši politiki do Evropske unije in pa pri zunanji politiki. Torej, sedaj imamo nova pooblastila za predsedniški urad, drugačno kot pa prej. Zato se pogosto pojavljajo kakšne govorice, glede tega ali pa kakšna mnenja, čež da predsednikov urad ne počenja zadosti za to, da bi promovirali evropsko integracijo. Ne, moram reči, da smo zelo zadovoljni z našim delom, torej skupaj odlično sodelujemo z vlado in pa z vsemi vladnimi uradniki. Sedaj s temi novimi imenovanji vidimo, da se je že pojavila priložnost za to, da ko se vrnemo v Kijev, da poiščemo načine za boljše sodelovanje. Tako da ne bo kakšnega tekmovanja med nami. Ne želimo doseči sinergijo med um, predsednikom uradom in pa vladnimi službami in pa z kabineti posamečnih ministrstv. Pa še nekaj. Rad bi odgovoril tudi na torej ta desni sektor, torej kot predstavnik predsednika napovem, da se ne borimo proti uh, uh, ukrajinskim patriotskim um, organizacijam. To vključuje tudi določene provokacije, ki jih slišimo, ne vem, glede naših prijateljev, bivših prijateljev, karkoli že. Glavno vprašanje je nekaj drugega. Kako se bomo lotili nezakonitih oziroma kriminalnih dejavnosti? Torej, lahko gre za posameznike eh, iz desnega sektora ali pa za organizacije ali pa gre za skorumpirane uh, davčne uradnike ali pa druge um, upravnike. V Karpatski reki poteka boj proti korupciji na splošno in se bomo zelo potrudili za to, da se lotimo tega vprašanja. Torej, torej posamično in pa tudi s problemom korupcije na splošno se moramo um, tega lotiti. Glede, ta desni sektor se bo razrožil, kmalo in to sami, takoj, ko bo Rusija odpoklicala svoje plačance, ki so prišli v Ukrajino, zato da bi okupirali Ukrajino nezakonito. Hvala. You know, as, uh, uh, še nekaj drugega, torej privatizacijo ste še omenili. Omenili ste govor predsednika vlade, preden je odšel v Washington. Ministrstvo za gospodarski razvoj in pa trgovino je prejšnji mesec pripravilo kar obsežen program reform podjetij v državni lasti v Ukrajini. Imamo več kot 3000 podjetij takšnega značaja. Kot prvo, torej želimo uh, sprožiti transparentno privatizacijo, poleg tega pa želimo tudi spremeniti način delovanja, torej želimo um, odprte javne razpise za prožaje, potem pregledne informacije glede finančne plati delovanja in naprej, odprt privatizacijski postopek in to z vključitvijo vseh mednarodnih akterov, tudi oni bi morali sodelovati pri tem. Potem naprej, nekateri kolegi iz ukrajinske delegacije bi še kaj dodali morda, ne vem. Torej, namestnik ministra za obrambo, ki je pristojen za evropsko integracijo, prosim, sem gospod sem Dolgov in uh, sem zelo vesel, da sem tukaj v parlamentu, da se srečam s starimi prijatelji. Naj komentiram par stvari. Torej, glede obrambe in pa varnostnega sektorja. Kot prvo splošna pripomba. ukrajinska vlada se samo sedaj osredotoča na pridružitveni sporozum. To je vse. Karkoli že počnemo, je povezano z pridruževanjem Evropske unije. To je bistvo naših dejavnosti sedaj. In tudi v Ministrstvu za obrambo to počnemo vsak dan in bom poskušal razložiti, kako to počnemo, kako se torej želimo približati EU. Potem naprej Krim. Minister Lavrov je pred nekaj časa dejal, da krim ni vprašanje. Torej, potem bi lahko tudi rekli, sankcije niso vprašanje. Glede, dokler je krim še vedno kopiran, moramo sankcije ohraniti in ukrepiti, kajti kot ste povedali, to, torej krim je del ukrajinskega ozemlja. Potem sporozum iz Minska. Naj vas spomnim na to, da je osnova tega sporozuma um, mirovni načrt predsednika Porošenka. Torej, to nič novega. Tudi Ukrajinci so podprli predsednika Porošenka zaradi njegovega načrta za miroljubno rešitev te krize. To je edina rešitev, edino politična rešitev je možna. Ampak, če to želimo doseči in če želimo doseči prave rezultate, pa potrebujemo tudi politično voljo v Moskvi. In nažalost tega ni. Vsak dan vidimo, da 300 km ukrajinske, um, ruske um, meje ni pod nadzorom. Še vedno je tam ogromno plačancov in drugih iz Rusije, še vedno v bistvu preseljujejo uh, svoje ljudi in v bistvu okupirajo nove uh, točke in ta mirovni sporozum ne deluje. Prav tako nismo izmenjali zapornikov, vseh zapornikov, kot je to dogovoreno v sporozumu iz Minska, kajti ponovno, kot rečeno, uh, ruska stran ni izpolnila svojih zavez. Pa še nekaj, kaj potrebujemo v Ukrajini. Orože. To smo izrazili tukaj, pa tudi kje druge, v bilateralnih eh, dogovorih in pa v pogajanjih z NATO in pa z Evropsko unijo. Še nekaj drugega bi rad povedal. To je zelo, mislim, da um, aktualno med državami EU. Morda sicer ni pravi čas za dobavo orožja Ukrajini, pravi nekateri. Ampak gledajte, Putin in pa Rusija dobavljajo tanke na ukrajinsko zemljo vsak dan. Vsak dan pošiljajo tanke tja. Torej, nikogar ne sprašujejo, oni samo pošiljajo te tanke in pa orožje. Zakaj ne pa mi potem čakamo, dokler se kaj ne zgodi? Kaj pa se mora še zgoditi, preden se sprejme odločitev, zato da se zagotovi pomoč Ukrajini? z orožjem in pa z vsem, kar potrebujemo za to, da zaščitimo svojo zemljo. Zato prosim, da ne pozabite na to. To je za nas zelo, zelo kritično vprašanje. Potem reforme v obramnem sektorju. Tukaj smo uspeli zgraditi močno vojsko. Imamo okoli 60 tisoč uh, ljudi, ki so pripravljeni na boj. Uh, potem pred nekaj meseci smo dodali še pet, um, oziroma pred nek dobrim letom smo imeli samo pet do sedem tisoč, sedaj imamo veliko več in to smo dosegli z vašo podporo. In računamo na takšno podporo tudi v prihodnosti. Tukaj imamo pred sabo različne možnosti, naprimer um, iz Kanade in pa iz ZDA so prišli um, inštruktori, tudi švedske so prišli inštruktori ali pa bodo prišli iz septembra za to, da usposabljajo ukrajinske vojake glede na standarde NATO. In tako smo zažili kar veliko vprašanj. Torej, reforma v obravnem sektorju in pa približevanje uh, ukrajinskih standardov k evropskim in pa NATO standardom. Vse to smo dosegli na takšen način. celovitost ozemlja Ukrajine zelo pomembna. Tega je zaenkrat ni, kajti vzhodni del je še vedno napaden, Krim je še vedno uh, aneksiran k Rusiji in če to ne bo spremenjeno, ne bo miru v Evropi nasplošno. In prosim, da ne pozabite na to. Hvala lepa. Uh, you still expected to chair the meeting? I thought you had already. Mislil sem, da ste prevzeli predsedovanje sestanko. Še kakšno vprašanje? Pripomba? Prosim, Ana Marija. Ja, se upravičujem, pozna sem. Mira sem poročila v drugem odboru. Vesela sem, da so ministri, namestniki ministrov tukaj. Nekateri izmed nas so bili zelo odločni pri podpori. Skušali smo pokazati, da je Evropa enotna, da prihaja do kršitve mednarodnega prava in da bi sankcije morale še naprej veljati. Evropa pa mora biti enotna, stati za sankcijami, dokler se celotni sporozum iz Minska ne izpolni, tudi kar se krima tiče, kot je dejal namestnik ministra. Prav tako želimo obsoditi strašanske humanitarne razmere številkami, ki ste jih omenili. Imeli smo sestanke Kristo smo spremenili s tem pristojnim komisarjem, ko se je vrnil iz Ukrajine. Spremljamo tudi povečevanje finančne pomoči strani EKA Evropske komisije, ki tudi počne dobro delo in skušamo torej tudi povečati, izboljšati profil Evropske unije in Evropske unije službe za zonanje delovanje v Ukrajini. Kar se pridržitvenega sporazuma tiče, pa bi rada čestitala vladi in parlamentu Ukrajine za izjemno odločne zaveze v času, ko je država prizadeta zaradi vojne beguncev in upada gospodarske rasti in tudi zaradi propagande Kremlja. Še prav posebno pa se je potrebno lotiti seveda boja proti korupciji. Upam, da bo parlament vas še naprej podpiral, čeprav smo zelo razdeljeni. Evropa pač je razdeljena in poskušamo okrepiti ukrepe tudi v sodelovanju z gospod Mogherini, kar se tiče posedovanje realnih podatkov proti ruski propagandi. In to ni enostavna naloga. Samo nekaj vprašanj. Se pa čujem, če je kdo to že zastavil gre za vprašanje energetske odvisnosti in plinske dobave, prihaja zima, kako je s tem, pa tudi vprašanje humanitarne pomoči v delu države, ki ni neposredno prizadeta zaradi spora. Kaj bi Evropska unija lahko še storila in kako, kar se tiče pomoči pri izvajanju pridržitevnega sporazuma, in kako bi se lahko torej lotili vala beguncev, ki je resnično zgodovinski. Hvala lepa. Hvala lepa. Že drugič sem dobil besedo, imam pa dober razlog po informacijah, ki sem jih pravkar dobil, je bil Konstantin Lisejev imenovan za namestnika predsedniške administracije. Mislim, da moramo veleposlaniku čestitati. Je pravi človek na pravi funkciji in veselimo se sodelovanja z njim. Prav tako pa se veselimo da bomo čim prej dobili tudi komunikativnega ukrajinskega veleposlanika tukaj v Bruslu. Potrebujemo pravega partnerja. To je vse. Hvala. Uh, you know, yes, actually, I have a... Da. Torej, novi partner v predsedniški administraciji, kot je bilo omenjeno, je bil imenovan. In skušamo torej spodbuditi bolj vsežno sodelovanje z gospodom Lijensejevem zaradi velikanskih izkušenj sodelovanje z evropskimi institucijami. Upamo, da bo to močan glas v Ukrajini, kar se tiče ukrajinskih vprašanj. Sedaj pa naj odgovorim na vaše vprašanja. Kolegi iz Ministrstva za socialne zadeve bodo tudi komentirali to. Govorili ste o nekaterih težavah in številkah, ki so bile omenjene o notranje zelenih osebah. Nimamo še končnih številk, ko govorimo o osebah, ki so bile premeščene iz regije Donetska in Luganska. To so samo tisti, ki so registrirani v naših sistemih in ki se zanašajo na vladno podporo, ko govorimo o socialni podpori. Vendar pa istočasno Naj vam povem, da je minister za socialne zadeve obljubil velikanski program, ko bo skušal torej razrešiti socialne težave razseljenih oseb. Kako torej pomagati vsem tistim, ki so še vedno na okupiranih področjih, tako da sedaj predajam besedo namestniku ministra za evropsko integracijo in socialno politiko ter delo. Prosim. No. Zelo na kratko, minuto in pol imamo še na vore, potem bomo zaključili sestanek. Mrs. Rutitska please. Prosim, gospod Ustimenko. I... Hvala lepa. Skušal bom biti zelo kratek. Torej, torej vprašanje notranje resenih oseb je zelo zapleteno. Kako samo? Pa, ko govorimo o srednjih in dolgoročnih prioritetah naše države, moramo seveda izboljšati razmere na trgu delovne sile in izboljšati razmere na vzhodu Ukrajine, kar se tiče zaposlovanja. Več kot 1,36 milijona notranje razseljenih oseb je v Ukrajini, ki so morali zapustiti torej okupirana področja, ki so blizu front. In naša vlada počne vse, kar je v naši moči, da jim pomaga in si prizadevamo, da bi torej jim zagotovili ustrezno socialno zaščito. Imamo torej podporo notranje razseljenim osebam približno 3,4 milijarde ukrajinskih hrivn smo namenili za te storitve. Da bomo sistematsko rešili to vprašanje, pa je naše ministerstvo pripravilo celovit program za integracijo in reintegracijo oseb v naslednjih letih 2015 letos in tudi 2016 naslednje leto. To je v dogovoru z vladnimi organi. Še bolj natančen sem lahko, kar se teh specifičnih vprašanj tiče, vendar pa moje glavno sporočilo je, da je to, kar se pričakuje strani EU, sledeče. Glede na razmere, glede notranje razseljenih oseb, moramo reformirati trg delovne sile, moramo spodbujati zaposlovanje za prebivalstvo z ustreznimi ukrepi za razseljene osebe. Prav tako skušamo vzpostaviti zaščitni mehanizem za alternative type zaposlovanja. Humanitarna pomoč pa je resnično potrebna, vendar poleg tega tudi prijazno prosimo za zasnovo takih projektov, ki bi ustvarjali delovna mesta v Ukrajini za notranje razseljene osebe. Čeprav imamo že precej takih oseb in imamo določeno stanovansko politiko, pa potrebujemo delovna mesta, da bomo ponovno lahko vključili v ukrajinsko družbo. To je vse, ker nimam več časa, bom končal. Hvala lepa. Mhm. Thank you, deputy minister on the... Hvala lepa. Sem namestnica ministra za kmetijstvo in hrano. Gospod Balaš in njegova ekipa ekstenzivno delata na zagotoviti sredstev za notranje razdeljene osebe. Smo eno prvih ministrstv po nacionalnih, pa tudi mednarodnih kriterij organizacij in zato bi radi povedali sledeče, kakšno pomoč bi lahko ponudili, ste spraševali, v tem trenutku potrebujemo podporo pri zakonodaji. Potrebno bo določeno zakone spraviti skozi parlament. V zadnjih mesecih smo skupaj z Evropsko komisijo ustvarili celovit sistem politike na področju kmetijstva. Se bo to predstavljalo na nacionalni ravni in tudi o administraciji predsednika, pa tudi nacionalnemu svetu za reforme, na, kon, na koncu pa še ukrajinskemu parlamentu. Potem pa se bomo začeli ukvarjati z izvedbo in v tem trenutku bi zelo cenili podporo Evropske komisije na tem področju. Glavne prednostne naloge ministrstva so podpora preglednemo katastro, podpora kmetom in celovit razvoj podržavskega prostora. Hvala lepa. Actually, the last sentence. <laughs> really? Še zadnji stavek. Mislim, da je najboljši odgovor na rusko agresijo. nepovratna reforma, ki jo izvajamo v naši državi s podporo Evropske unije in držav članic Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa. Zaključujemo. Sedaj imam sestanek s komisarjem za proračun. Če s komisarko za proračun in če ne dobimo njene podpore, lahko pozabimo na vse skupaj. Secondly, uh, I propose... Uh, Naš odbor kar se bo naslednjič osredotočil na sestanke z namestniki ministrov, kajti včasih vemo več od namestnikov kot od pravih ministrov. Tak je bil moj tisk. Hvala lepa, gospod Balaš, za vašo odeležbo. Hvala vsem. Dober tek. Have a nice day. And have a nice day. Have a nice day. But she, but she took over. Even they take chairmanship of.